leta sem dobila stališča iz prve obravnave v zvezi z direktive o pavšalnih eh, potovanjih in s tem povezanimi stroški in pa uredbo, ki ureja mm, odprti internet in pa gostovanje. To vam bo na voljo v zapisniku trenutne seje in um, od jutri 9. oktobra 2015 začne